Ogłaszam wyniki głosowania. W... Sedaj pa bi rad objavil rezultate volitev za podpredsednike Evropskega parlamenta. 701 poslanec je oddal glasovnico, 17 glasovnic je bilo neveljavnih, tako da je veljavnih glasovnic bilo 684 in uh, To pomeni, da je absolutna večina 343 glasov. In sicer so kandidati dobili naslednje število glasov. Roberta Angelili 277 glasov, Izabel Duron 268 glasov, Mihal Tomaš Kaminski 194 glasov, Silvana Koh Merin 148 glasov, Rodi Kraca Cagaropolu 355 glasov, Stavros Lambrinidis 348 glasov, Edward McMillan Scott 237 glasov, Miguel Angel Martinez Martinez 330 glasov, Giovanni Pitela 360 glasov, Dagmar Roth-Berend 299 glasov, Libor Rovček 284 glasov, Pal Schmidt 266 glasov, Alejo Vidal Quadras 332 glasov, Diana Wallis 303 glasov, glasove, Rainer Wieland 267 glasov. Naslednji kandidati so dobili večino, absolutno večino, Giovanni Pitela, gospa Rodikraco Cagaropolu in Stavros Lambrinidis. In tem kandidatom želim čestitati. Jedenašče mjesec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 pridržkov bomo obdržali kandidate iz prvega kroga. Zasedanje bomo prekinili za deset minut, tako da boste dobili vaše glasovnice. Še enkrat ponavljam, deset minut bomo prekinili zasedanje. Prosim, da ne zapuščate dvorane, prosim, ostanite, oziroma ne zapuščate parlamenta, ostanite nekje blizu dvorane. Hvala. koleżanki i koledzy. Kolegice i kolegi. Ponowno zaczynamy ze zasiedaniem Europejskiego Parlamentu. Zelo pomembno je, če bo potrebno imeti še tretji krok, tretji krok volitev, predlagamo to za nocoj. Zato vas prosim, da ne izginete. Mogoče ob 19.19.30 .19 moramo imeti tretji krok. Gospe in gospodje, prosim preštevalce, da pridejo na svoja mesta. Oni morajo oddati svoj glas zadnji. Dobili ste glasovnice. Prosim vas, da uporabite samo te glasovnice in s križčem označite ime osebe, ki jo želite izvoliti. 11 članov parlamenta je še vedno na seznamu. Zaradi tega pa smete označiti samo 11 članov imen. Torej, ponavljam v angliščini. 11, največ, nič več. V primeru, da želite na svoji glasovnici karkoli popraviti, vas prosimo, da se obrnete na dvoransko osebje, da vam da novo glasovnico, stara glasovnica bo uničeta, sicer bo glasovnica neveljavna prosimo vas, da glasovnice date v ovojnice in da se volitve začenjajo. Okay. Uh, what is okay. Okay. Uh, uh Mr. Kolik Leichtfried. Kolega Leichtfried, prosim, imate besedo. Hvala lepa. Uh, ampak ob vašem uh, ob vaši razlagi poteka glasovanja, je moje vprašanje postalo brezpredmetno. Dobro, hvala lepa. Okay. Fine. Fine. <laughs>